mesdames et messieurs la séance est donc reprise dame in gospodje nadaljujemo z našim zasedanjem zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo ali ima kdo kako pripombo na zapisnik ne potem je zapisnik